pripadniki ljudstva Rohingja so najbolj preganjena manjšina na svetu. Sosedne države bi bile vse srečnejše, če bi to ljudstvo eh, preprosto izginilo. Budisti v Burmi in na Tajskem uh, uh, jih preganjajo in eh, priča smo podobni situaciji kot trenutno v sredozemlju. Mm, ti begunci so se iz Burme odpravili proti Tajski, eh, tam pa jih na jugu v džunglah eh, zlorabljajo, mučijo in celo ubijajo. To se dogaja na ozemlju blizu meje z Malezijo. Zato želimo poslati eh, močan signal državam, kot sta Tajska in Burma. Želimo vsi, da bi prišlo do sprememb pri eh, mišljenju in pri javnih politikah, ko gre za obravnavo te manjšine. Hvala. Barbara, Barbara Lohbiler je naslednja, ki dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa. Na jugu Tajske je veliko skritih taborišč, kjer trgo, trgovci z ljudmi mučijo ljudi in jih prodajajo, jih imajo za sužnje, jih silijo, da kličejo svoje družine in zahtevajo očkodnine. Policijski šef Tajske jih opisuje kot taborišča zapornikov, odkrili pa so tudi množične grobove. Tajska vlada je napovedala boj proti tihotapljenju z ljudmi. Od takrat se sedaj bolj strogo nadzirajo meje in je teže begunce pripeljati na obalo. Sedaj pa seveda iščejo druge poti, tudi v Malezijo. Iz Mjanmarja in Bangladeša jih je veliko. 2014 jih je bilo vsaj 25 tisoč. Krok 8 tisoč ljudi pa je sedaj že tedne in mesece na odprtem morju, brez vode, brez hrane. Malezija in Indonezija sta nekaj čovnov zavrnili. Kljub strašnemu, strašni izčrpanosti ljudi. Malezijski ribiči pa so sami na lasno pobudo reševali ljudi. Pozivamo Tajsko, Malezijo in Indonezijo, da na prihajajoči konferenci sklenejo politiko, ki bo reševala begunce in jim dala azil. Tajsko vlado pa pozivamo, da se še naprej bori proti trgovini z ljudmi, tako da ne bo več prihajalo do izkoriščanja ljudi kot sužnjev potrebno pa je zaščititi tudi žrtve. Vloga ljudstva Rohingje v Mjanmaru je obupna in zato pozivamo Bormo, da premisli o politiki do tega ljudstva. Dobiti morajo državljanstvo in ljudje in vlada se mora aktivno lotiti boja proti tihotapcem. Hvala lepa. Ja, a, a trans, pani posel. Hvala. Naslednja je gospa Dita Čarancova. Hvala. Problem beguncev v sredozemlju eh, ne more biti obravnavan izolirano. Primer beguncev plemena Rohinga nas na to spominja. Čas je, da sprejmemo celovit pristop eh, do problema migracij in to na globalni ravni moški, ženski in otroci, ki, boji, ki bežijo pred eh, revščino v Bangladešu in pred nasiljem v eh, Burmi, so pogosto zapuščeni na morju. Eh, pozivam, da se takoj olajša njihovo trpljenje. Treba jim je zagotoviti humanitarno pomoč in državi morajo zagotoviti začasno pomoč in zatočišče začasna zaščita pa ne bo rešila eh, problema migracij dolgoročno. Ne v Malaški ožini in tudi ne v Sredozemlju. Boriti se moramo proti tihotapcem in eh, pred očmi imeti predvsem eh, obup in trpljenje ljudi. Povezati se moramo z državami, da bodo prevzele svojo odgovornost za dobrobit svojih ljudi. Burma mora spremeniti svoj odnos do manjšin in priznati mora eh, ljudstvo Rohinga kot eh, zakonite državljane. Hvala, gospod Charles Stanok. Gospod predsedujoči, v zadnjih nekaj tednih je bilo veliko razprave o našem izzivu z begunci v sredozemlju. Eh, ljudje, ki bežijo iz svojih držav, so v stiski, eh, bežijo zaradi slabih gospodarskih pogojev, eh, zaradi preganjanja in tako naprej. Isto se dogaja z ljudmi v Burmi. To je isti vzorec, ki ljudi sili, da zapuščajo svojo državo. V zadnjih dneh pa smo tako v Indoneziji kot Maleziji bili priča temu, da sta se državi dogovorili, da boste začasno sprejeli 7000 ljudi. Eh, predsednik Gambije je tudi v eh, zadnjem eh, dnevu ponudil zatočišče beguncem. Treba se boriti proti dejavnikom, ki ljudi sploh silijo, da zapustijo svojo državo. Vsi vemo, kako so obravnavani predstavniki plemena Rohinga v Burmi. Veseli me, da je eh, stranka gospe Aung San Suu Kyi končno podala izjavo, ki obsoja uh, diskriminacijo proti tem ljudem in se zauzema za njihove pravice. Burma uh, si pogosto prizadeva za evropsko pomoč in uh, mi moramo to pogojiti uh, s spoštovanjem človekovih pravic. Hvala, gospa Veržija. Najlepša hvala grobišča na Tajskem so pokazala, kakšna je žalostna eh, realnost v tej državi. Kaj se zgodi ljudem, ko njihova družina ne more plačati odkopnine? Odidejo in eh, skušajo svojo usodo na morju. To velja predvsem za rohinge, eh, ki jih zavračajo povsod. približno 3000 eh, priseljencev na eh, obali je bilo eh, zavrnjenih. Državne oblasti ne prevzamejo odgovornosti za njih. Evropska unija mora reagirati, preprečiti moramo napade na eh, Rohingjo eh, v Burmi in eh, jim zagotoviti zatočišče. Hvala. Gospod Lenars je naslednji. Za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Šokirani smo nad odkritjem masovnih grobišč v džungli na Tajskem ljudi iz premena Rohinga, ki so bili umorjeni ali pa so preprosto umrli zaradi stradanosti in bolezni, eh, so bili najdeni. In zato pozivamo eh, tajsko vlado, da eh, izvrši zelo natančno preiskavo. Poleg tega potrebujemo regionalno rešitev za humanitarno krizo na morju. Na tisoče beguncev se je znašlo v zelo težkem položaju pozdravljam zavezo Indonezije in Malezije, da poskrbita za te begunce na morju. Pozvati pa moramo vse države v regiji, da bodo prevzele odgovornost in da bodo sodelovali eh, na koncu maja na srečanju v Bangkoku. Eh, treba se ukvarjati tudi eh, z vzroki za te pobege in sicer gre za kontinuirano diskriminacijo proti rohingom v Burmi. Vlada mora spremeniti svojo politiko in narediti vse, kar je v njihovi moči, da se bodo zaščitile pravice vseh ljudi na njenem ozemlju. Hvala. Eh, Dankevel. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Jozef Weidenholzer za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Poglavje Rohingya je eden najbolj tragičnih elementov naše zgodovine in to je eno najbolj zasledovanih ljudstev. Zato si zaslužijo našo popolno pozornost, zaslužijo si prizadevanja z naše strani. Če nam ne bo uspelo urediti razmer, bo težavno za regijo. To je preskusni kamen za mirovni proces v Mjanmarju. In tako kot so begunci v sredozemlju, odsev naše politike, so begunci tam odsev za razmere v njihovi regiji. Zato je potrebno rešiti težavo ljudstva Rohinge in mislim, da lahko to rešimo samo v sami regiji. Tukaj morajo priznati ljudstvo kot ljudstvo, kot skupino prebivalstva. Pa tudi mi kot EU imamo v sklopu naših programov možnost vplivati. Smo največji trgovinski partner, naprimer za Bangladeš, tako da tudi mi lahko vplivamo. Hvala lepa. Dank, Hvala. Zdaj bodo spregovorili predstavniki političnih skupin, najprej v imenu skupine ELS. Gospod eh, Čava Šogor, ena minuta, izvolite. Thank you. Hvala. Kot se je zgodilo v sredozemlju, lahko tudi tukaj vidimo, eh, da eh, eh, ne gre za nov pojav pri pobegu muslimanskih beguncev. Naprimer, leta 2009 je bilo veliko beguncev iz premena Rohinga rešenih po 21 dneh na morju. Podobni so tudi razlogi, zakaj ljudje zapuščajo svojo državo. Revščina, nasilje in preganjanje. Najbolj ranljive skupine so tudi žrtev človeškega tihotapljenja in eh, na to kaže tudi odkritje množičnih grobišč na Tajskem. Eh, države ASEAN-a so izgubile svojo verodostojnost, eh, kajti te države dobivajo pomoč GSP, ampak tudi Evropska unija bo izgubila svojo verodostojnost, če ne bo reagirala. Služba za zunanje delovanje bi morala pritisniti na Burmo, da podeli državljanstvo vsem predstavnikom Rohinge in eh, da bo razvila sodelovanje in da se bo ukvarjala z eh, mrežami tihotapcev oziroma se borila proti njim. Hvala. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod Tarabila. Minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa se trenutno sooča s krizo migrantov, to je res. Ampak to je povezano tudi z razmerami, o katerih govorimo danes. Predstavniki ASEAN-a se morajo posvetiti ljudstvu Rohingi, ki je najbolj preganjeno ljudstvo na uh, svetu. Živijo predvsem v Burmi, ki jim noče priznati državljanstva in nacionalnosti tisoče uh, predstavnikov ljudstva Rohingja beži na Tajsko in v druge države Azije. V teh novih državah se znajdejo v taboriščih, eh, tam jih prav tako preganjajo eh, in zlorabljajo. Te države bodo težko ustavile priseljevanje. Ljudstvo Rohingja mora dobiti enake pravice kot preostali v Burmi. V Maleziji in Indoneziji ne smejo več pošiljati njihovih ladi nazaj na morje. Pomagati jim moramo uh, in izkazati dobro, dobro mero solidarnosti v tej regiji. Ja, Hvala. V imenu skupine EKR besedo dobi gospod Bašir za eno minuto. Naj se najprej zahvalim eh, kolegom iz vseh političnih skupin za njihovo pomoč eh, in podporo, da eh, smo danes posvetili pozornost problemu beguncev Rohinga. Mi smo odgovorni za to, da pozovemo vlade, ki so odgovorne za trenutno situacijo, k odgovornosti. Mm, te nedavne novice kažejo na to, da ima Burma zelo slabe rezultate na področju človekovih pravic. Zato bi morali konkretno ukrepati in eh, si prizadevati za to, da bo Mjanmar sprejel eh, zakonodajo, ki bo zaščitila eh, manjšine v tej državi, da bodo te manjšine končno išle iz srednjega veka in Eh, dobile status, kot jim pripada v 21. stoletju. Imamo moralno odgovornost, eh, ko gre za reševanje človeških življenj. Sosedne države eh, se ne bi smeli izmikati odgovornosti, ampak bi morale po pomorskem pravu izpolniti svojo dožnost in rešiti begunce Rohinga. Hvala. V imenu skupine ALDE besedo dobi gospod Gerard Depri. Hvala, gospod predsedujoči. Tisti, ki so videli eh, reportažo eh, o ljudstvu Rohinge, so videli nasilje, posilstva in eh, druge zlorabe. Ne zgolj, da niso zaščiteni, preganjani so. Tisti, ki so videli vse to, vedo, da je prvi odgovoren za to kalvarijo ravno država Burma. Od Burme in od njihove vlade moramo zahtevati, da spoštuje uh, njihove pravice, da spoštuje deklaracijo o pravicah manjšin. Končati je treba blokado za humanitarne organizacije, ki želijo pomagati ljudstvo Rohingja v Burmi. Gospod komisar, imam vprašanje za vas, če mi boste prisluhnili. Gospod komisar, prosim. Ali vam lahko zastavim vprašanje, gospod komisar? Ali vam lahko zastavim vprašanje o ljudstvu Rohinga? Leta 2012 smo se odločili, da Burmo vključimo v sistem Eh, splošnih preferencialov, kar pomeni, da bodo lahko izvažali svoje eh, proizvode brez eh, carine, razen orožja seveda. In glede na to, da prihaja v Burmi do sistematičnih kršitev človekovih pravic, me zanima, če bo komisija ponovno razmislila o tej vključitvi Burme v sistem preferencialov. Hvala v imenu zelenih besedo dobi gospa Lambert za minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Obiskala sem nekaj taborišč eh, ljudstva Rohinge v Bangladešu. Eh, ljudje tam komaj živijo in to že kar nekaj desetletij. Eh, to, kar smo videli, da se dogaja v Burmi, je pravzaprav oblika etničnega čiščenja. Eh, pripadniki Rohinge so tam že eh, desetletja, instrumentalizirani so strani vlade, volijo lahko samo, kadar jim vlada dovoli. In eh, tudi tiste kartice, ki so jih imeli, da so lahko volili, so jim zdaj odzeli predstavniki ljudstva Rohinga eh, potrebujejo dovoljenje države, da se poročijo, da imajo otroke, nobene zaščite nimajo pred eh, sektaškim nasiljem in so žrtve eh, izgonov in državnega nasilja. Zato ni presenetljivo, da so mnogi od njih pobegnili. Tam pa se spet znajdejo v nevarnosti in so spet instrumentalizirani. Vzrok uh, za to težavo je v Burmi. Uh, niti eh, tistih 200 do 300 ljudi niso vzeli nazaj, ki so jih prepoznali kot svoje državljane. Torej, ti ljudje so še vedno v taboriščih v Bangladešu. Zato bi rada eh, podprla tiste, ki pravijo, da moramo narediti več in bolj pritisniti na burmansko vlado, da bo izpolnila svojo odgovornost. Eh, vlada mora vzeti nazaj te ljudi in jim dati državljanstvo. Eh, že predolgo jih preganjajo. Thank you. Hvala. Uh, gospod Jirži Pospišil, za eno minuto. Ja, navaži na slova svih predsednikov. Hvala, predsedujoči. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da bi Evropski parlament moral obsoditi nasilje proti predstavnikom ljudstva Rohingya vendar pa tega ne smemo narediti samo formalno. Sam se želim pridružiti tistim, ki pravijo, da če Burma ne bo spremenila svoje politike, bi morala čutiti posledico tega v naših odnosih. To bi se moralo pokazati tudi na ekonomski ravni, še posebej, ko gre za Burmo. Burma je tista, ki je kriva za trenutno situacijo in težko razumemo, eh, da je bilo določenim predstavnikom ljudstva Rohinga vzeto državljanstvo, čeprav tam živijo že stoletja dolgo. Eh, Indonezija, Malezija in druge države eh, tudi ne spoštujejo mednarodnega prava, če ne bodo raziskale uh, vseh zločinov, ki se dogajajo na njihovem območju. Mislim, da bi se vse to moralo poznati in imeti gospodarske posledice. Hvala. Gospod Gofredo Marija Bettini je naslednji. Soleva il dramma dei roin. Hvala, predsedujoči. Ta resolucija govori o tragediji ljudstva Rohinga, ki ga preganjajo v Burmi. Nihče si ne želi teh ljudi, povsod jih preganjajo in uh, zlorabljajo. Na nje sploh ne gledajo kot na ljudi. In Evropa ima prav, ko zdaj poziva te države k odgovornosti. Vendar pa bi Evropa imela uh, več uh, avtoritete pri tem, uh, če uh, se ne bi z istim problemom soočali mi v sredozemlju. Indonezija in Malezija sta se zdaj odločili, da boste sprejeli nekaj teh obupanih beguncev. Evropske države pa ne kažejo iste pripravljenosti. Upam, da se bo to spremenilo. Hvala. Christi Hvala. Kristjan Dan Preda je naslednji. Izvolite. Najlepša. Hvala, gospod predsedujoči, odkritje množičnih grobišč na Tajskem in pa razmere za ljudstvo Rohingja. Vse skupaj je humanitarna katastrofa. Tisoče ljudi je eh, na morju in strada, gre za eh, krizo beguncev, ki je podobna naši krizi, eh, naši krizi na sredozemlju. V vsakem primeru gre za regionalno situacijo. Vse države morajo na konferenci v Bankovku naslednji teden pripraviti mehanizem solidarnosti. Treba je ukrepati, ne pa, ti, ne pa da si zatiskajo oči, tako kot Burma, naprimer, nažalost. Indonezija, Malezija, Tajska in druge morajo sprejeti trajnostne ukrepe in seveda spoštovati človekove pravice v Burmi. Predlagal sem, da teh nujnih obravnav ne prenesemo na dopoldan, zato ker imamo več prošen za govor, nujne obravnave morajo potekati popoldan. Hvala. Tumesk, uh, Hvala. Uh, predsedstvu parlamenta bom posredoval to Eh, vašo pripombo. Zdaj pa smo pri postopku Catch the Eye. Marijana Petir dobi besedo. Izvolite. Gospodine predsjedniče, u posljednje tri godine više od 140 tisuća rohinja. Več kot 140 tisoč eh, predstavnikov ulica Rohinga se je znašlo na eh, ladjah na poti iz Bangladeša. Samo v zadnjem letu 25 tisoč. Prejšnji konec tedna jih je 2500 prišlo na obale sosednjih držav. Mm, pozdravljam eh, ukrepe Malezije in Indonezije, ki so bili sprejeti. Eh, ti dve državi zdaj nudita prvo pomoč beguncem, vendar pa mora Burma spremeniti svojo politiko. Ta politika je dosegla to, da je zacvetelo sektaško nasilje in da je vse več kršitev človekovih pravic. Tajska pa se mora boriti proti tihotapljenju z ljudmi. Hvala, gospod Fronzulika. Thank you very much. Hvala, predsedujoči, gospe in gospodje. Vsi vemo, da so eh, predstavniki ljudstva Rohinga najbolj preganjani na svetu. Tihotapijo z njimi prek Tajske in prek drugih držav in to tihotapci z ljudmi, ki jih eh, potem zapirajo v taborišča v džunglah na jugu Tajske. Tam jih eh, pretepajo, mučijo in stradajo. S temi državami moramo sodelovati, da bodo končale s temi grozotami in kršitvami človekovih pravic. Zato pozivam Burmo naj podeli polnopravno državljanstvo manjšini Rohinga in da jim zagotovi enak dostop do vseh storitev. Poleg tega se mi zdi nesprejemljivo, da begunce vračajo nazaj na morje. To je kršitev mednarodnega prava in humanitarnega prava. Pri naslednjih pogovorih s Tajsko, Indonezijo in Malezijo moramo to upoštevati. Hvala odkritje množičnih grobišč beguncev ljudstva rohingja je sprožilo veliko ogorčenje v javnosti. To je razlog za skrb eh, v sosednjih državah, kajti tam obstajajo taborišča, kjer so pogoji za življenje grozljivi. Budistični režim eh, preganja to manjšino v Burmi. Ljudje izgubljajo življenja eh, iz verskih razlogov. Podobne primere smo videli že drugod. In uh, Revščina pa ni posledica verskega nasilja, ampak slabega gospodarskega stanja. Moramo zaključiti oziroma prekiniti pogajanja eh, s Tajsko, eh, dokler ne bodo ukrepali proti tihotapljenju z ljudmi, tako da ne bomo priča novi tragediji, kot je bila na Lampeduzi. Hvala, gospod Jakovčič. Gospodine predsedavajoči, poštovane gospodine. Hvala, predsedujoči, spoštovani komisar. Evropa mora imeti jasno politiko do Azije. V tem primeru govorimo o stiski na tisoče ljudi. Govorimo tudi o grozotah in o množičnih grobiščih. Dejstvo, da uh, govorimo o poskusih etničnega čiščenja, uh, moramo na sili, da ukrepamo. Mm, želimo si dobrih odnosov z Indonezijo, Malezijo in drugimi državami, ampak obstajajo razlogi, eh, da to ponovno proučimo, kot naprimer v primeru eh, Tajske in Burme. Tem državam moramo povedati, smo na vaši strani, eh, ampak morate narediti tisto, kar se od vas pričakuje, zato da zaščitite človekovo dostojanstvo, gospod Kastaldo zdi se neverjetno da eh, ljudstva rohinge ne sprejmejo nikjer povsod jih preganjajo od eh, leta dva tisoč osem ko je bil sprejet zakon o državljanstvu eh, ti ljudje nimajo več državljanstva ne morejo potovati ne morejo imeti zemlje in ne morejo imeti več kot dva otroka. Mislim, da gre tukaj za jasno kršitev temeljnih človekovih pravic. E, vsak človek na svetu bi moral uživati te pravice. Ti ljudje morajo zdaj bežati v sosednje države in e, dogaja se to, da jih tam potem izkoriščajo kot delavce, tudi e, otroci morajo delati in to v zelo slabih pogojih obstajajo tudi zgodovinske paralele s koncentracijskimi taborišči. Zato moramo poslati jasno sporočilo Burmi. Edini razlog, da nimajo državljanstva, je uh, uh, sovraštvo in uh, rasna diskriminacija. In če ne bomo dovolj jasni pri tem, potem bomo vedno dajali prednost trgovinskim sporazumom, ti ljudje pa ne bodo prišli na vrsto in eh, ne bodo dosegli svojih pravic. Hvala. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije, gospod Stiljanides, prosim. Gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, ni dvoma, da je težavna situacija ljudstva Rohingja boleča za vse nas. Evropska unija z veliko zaskrbljenostjo spremlja razvoj humanitarne krize, ki vključuje tisoče beguncev ljudstva Rohingja v Bangladešu. To so žrtve trgovine z ljudmi, ki so na odprtem morju. To seveda je poziv takošnjemu ukrepanju strani vseh držav, ki morajo spoštovati mednarodne obveznosti in mednarodne standarde. Prioriteta mora biti reševanje človekovih življenj, ne pa ogrožati leta. Zato pozdravljam rezultat sestanka zunanih ministrov Malezije, Indonezije in Tajske 20. maja ko so priznali resnost humanitarne krize in so vključili svoje zaveze, da bodo ponudili vsaj začasna taborišča za begunce, ki so še na morju. Prav tako vidimo, da bo 29. maja naslednja humanitarna konferenca na Tajskem, Če se želimo lotiti te krize, potrebujemo regionalni odgovor, da se bodo lotili čez nacionalnega kriminala trgovine z ljudmi. To pa mora vključovati tudi najgloble vzroke za to krizo. Te moramo razrešiti. EU poziva ASEAN naj odigra pri tem aktivno vlogo. Eden od ključnih vzrokov je status manjšine ljudstva Rohingja v Mjanmaru in nerazvitost države, iz katere prihajajo Rohinge. Te razmere je potrebno nujno razrešiti, to mora storiti vlada Mjanmara. Samo izboljšava trenutnih in celovitih razmer na področju človekovih pravic, tudi kar se tiče statusa Rohing, lahko konča eksodus te manjšine, ki se odvija, odvija že vrsto let. Nedavno pa se je to dramatično povečalo. Evropska unija je odigrala pionirsko vlogo pri pozivanju k trajnostnim rešitvam za ljudstvo Rohingja. V prejšnjih letih so se razmere poslabševale in mi smo to veliko krat omenjali, tudi na najvišjih ravneh, kar se tiče dialoga o človekovih pravicah med EU in Nanmarjem. Še naprej pripravljamo resolucije in obravnavamo človekove pravice v Mjanmaru. To bomo počeli v UNHCR, o varnost na svetu Združenih narodov. Osredotočamo se na razmere v državi, iz katere prihaja ljudstvo Rohingja. EU nudi tudi zelo veliko humanitarne pomoči in razvojne pomoči. To pomaga državi v Mjanmaru, prav tako pa tudi regijam, ki gostijo ljudstvo Rohingja v Bangladešu. Pozivamo države v regiji, da naj se skupaj lotijo grozote trgovine z ljudmi. Ko smo slišali, da so odkrili množična grobišča na jugu Tajske, smo bili zgroženi. In imeli so tudi žrtve, ujete v kletkah in so potem seveda zahtevali za njih očkodnine. Človeška bitja ne smejo biti zreducirana na blago, na dobrine. Evropska unija je venomer zahtevala od Tajske, da se bori proti trgovini z ljudmi, vključujoč tudi prisilno delo na ribiških ladjah. Evropska unija je pripravljena sodelovati z državami, ki so prizadete zaradi teh razmer pri reševanju težav. Hvala lepa za to razpravo in za odločno, zelo odločno resolucijo, ki jo boste sprejeli. Vse vaše pripombe sem si zabeležil. Kmalo se bom o tem zadevi pogovoril s podpredsednico Frederiko Mogherini. Zato, da bi naši ukrepi bili bolj učinkoviti. Potrebno je namreč biti bolj dejaven v teh trenutnih težkih razmerah, kar se tiče beguncev ljudstva Rohinge. Hvala lepa, gospod komisar. Sedem predlogov resolucije sem dobil za konec razprave. imamo zelene EFTD, liberalcev, demokratov, EKR, GUE NGL, EHLS in skupine S in D. Zaključujem z razpravo. Glasovanje pa bo takoj po naslednji razpravi opovdne. Za nekaj minut bomo prekinili pred naslednjo razpravo. Hvala lepa. Witam Państwa ponownie. Ponowno pozdrawiam wszystkich. Naslednja točka na našem dnevnem redu je Svazi, primer aktivistov za človekove pravice.